ma novic o zdravju gospoda Učalana, torej gre za UKP in mislim, da se moram okvarjati s kurdskim vprašanjem. Um, socialisti in demokrati in INF e so eh, posredovali nova imena v zvezi s člani eh, v odborih in v delegacijah. In ta imena bodo zapisana v zapisnik, če ne bo nihče nasprotoval, do potrditve zapisnika so s tem sprejeta tudi ta nova imenovanja. Kolegice in kolegi, sedaj pa začenjamo z glasovanjem. In sicer eh, bomo glasovali